Spoštovane kolegice in kolegi, prva razprava danes je eh, izjava eh, komisije eh, volitve v Evropski parlament leta 2014. Naj vas spomnim, da pri tej razpravi ne bomo imeli postopka Catch the Eye in zaradi tega tudi potem sedaj prvemu dajem besedo komisarju Šemeti. Izvolite. Uh, Hvala, gospa predsedujoča, dame in gospodje. Volitve v Evropski parlament so vedno zelo pomembne za Unijo in leta 2014 bo to še posebej tako zaradi kritičnega obdobja. Komisija je eh, vedno podpirala legitimnost parlamenta to ni le v interesu vseh evropskih inštitucij, ampak predvsem v interesu evropskih državljanov. Neposredna zastopanost je bistveni element legitimnosti delovanja Evropske unije. To, kar danes potrebujemo bolj kot kadarkoli poprej, je evropska razprava, da bolje razumemo, zakaj gre. Eh, potrebujemo tudi večjo volilno udeležbo ter neposrednejšo povezavo med rezultati volitev ter vodstvo komisije. V eh, govoru o stanju Unije septembra je predsednik Barozo pozval evropske stranke, politične stranke, da eh, predstavijo svoje kandidate za predsednika komisije leta 2013. Na ta način bi, bomo bolj okrepili evropsko dimenzijo teh volitev. In to lahko naredimo, ne da bi spremenjali osnovne pogodbe. Evropski svet, ki predlaga Evropskemu parlamentu kandidata za predsednika komisije, mora upoštevati izide volitev. In zaradi tega je to nekaj, kar je treba dejansko uresničiti, kot je zapisano v pogodbah. Kar pa se tiče uravnoteženosti spolov, vemo, da se komisija aktivno zauzema za njo. Vendar vaš poziv k temu eh, bo eh, pa seveda jasno pre opredeljen pri naslednji komisiji in zaradi tega tudi ta eh, komisija o tem ne bo mogla odločati. Kar se tiče točnega datuma 2013 za volitve v Evropski parlament, bi bilo eh, neugodno oziroma neprijetno, če bi prišlo do negativnih eh, posledic. Svet in parlament, s katerimi se je treba posvetovati v skladu z zakonodajnim zakonom iz 1996, morata zagotoviti čim prej jasni datum volitev. Močnejša politična unija pomeni večjo odgovornost pri sprejemanju odločitev in na evropski ravni to mora ostati v centru vseh razprav o prihodnosti Evropske unije. Zaradi tega je današnja razprava toliko pomembnejša. Hvala. Grazie. Hvala lepa, komisar. Sedaj pa dajem eh, besedo govornikov v imenu političnih skupin, eh, gospod eh, Kazini, za 2 eh, minuto in 30. Hvala La lepa, gospa predsedujoča. Predlog rezolucije, o kateri bomo glasovali, se vključuje tri točke. Prvo je. Eh, vnaprejšnje določene datuma volitev, eh, tako da bi že eh, konec poletja komisija bila sposobna prevzeti svoje naloge. Dobro bomo ocenili, ali je to možno in tako kot je ustrezno razložil komisar, da eh, datum naj bi povečal volilno udeležbo. Najpomembnejši predlog pa je po moje v vključevanje ne političnih skupin ali družin, ampak političnih strank, ta izraz mi je bolj všeč, in sicer, da bi uh, te evropske politične stranke same eh, po možnosti predlagale predsednika komisije. To je zelo pomembno za to, da evropske državljane povežemo z Evropo. Namreč padajoča volilna udeležba je v veliki meri povzročena s tem, da se govori o nacionalnih problemih, v okviru teh kampanj, ne pa o Evropi. In zaradi tega je med kampanjo treba govoriti o Evropi in državljani morajo uh, vedeti ali vsaj občutiti, da njihovo glasovanje, njihov glas vpliva na politike Evrope. In mislim, da bi na ta način, če bi predlagali vnaprej predsednika um, komisije, bo prispevalo k temu. Uh, to bo še posebej tako zaradi teh kriznih časov, ko se bo stalno govorilo o več Evrope, manj Evrope ali celo konec Evrope. Tako da državljani končno začnejo odločati o prihodnosti Evrope in predsedniku komisije. In trečne vprašanje pa je seveda sama sestava Evropske komisije. Eh, razprave potekajo, če ne bi bilo eh, bolje, da bi eh, sestavo komisije oblikovali na osnovi neke kvote med oziroma izmed že izvoljenih poslancev. Kajti takrat bi eh, spet državljani dobili večji občutek udeleženosti pri odločanju. Hvala. Hvala lepa in sedaj v imenu skupine SND kolega Gualtieri, tri minute. Hvala, gospa predsedujoča. Trenutna kriza ni le gospodarska kriza. To je tudi politična kriza, ki se povezuje z znano kontradikcijo med eh, nacionalnimi političnimi prostori in potrebo po evropski vladi v evri, v evroobmočju, v Evropski uniji, eh, ki bodo legitimno izvoljene. Zaradi tega ta rezolucija, o kateri bomo danes glasovali, je tako pomembna. No, oprostite, malo imam težave z glasom. Eh, nadaljeval bom po naslednjem govorniku. Al, al. Eh, dajem besedo kolegu Daf za tri minute eh, v imenu skupine Alde. Oh, political party. Politična stranka je prav gotovo tisti manjkajoči člen v transnacionalni demokraciji. Vendar, če naj bi obrnili ta trend navzdol v, pri volilni udeležbi, moramo spremeniti evropske politične stranke v resne organizacije, ki znajo izvajati volilne kampanje in ki so pripravljene artikulirati svojo ideologijo ter na tej osnovi sprejemati politične odločitve ter tako pridobivati glasove. Ta uh, predlog pravzaprav začenja ta, predlog, ta uh, proces tako, da poziva politične družine, da stopijo korak naprej in prevzamejo odgovornost za gradnjo eh, politike v bolj federalistični eh, Evropski uniji. Eh, vodje političnih skupin kot predlogi eh, kot možni predsedniki Evropske komisije in tudi eh, njeni člani, je eh, možnost, ki jo zastavlja Lizbonska pogodba. Tako da v bistvu parlament bo na tej osnovi te pogodbe izvolil naslednika gospoda Boroza. Naša uspešnost pa se bo merila o v tem, eh, kako dramatična, zanimiva in osebna bo eh, volilna kampanja in kako zanimiva bo za javnost. Seveda, pri tem moramo razmisliti o pomembnih vprašanjih pri naslednjem sklicu. Naprimer, kot je moč eh, Evropske komisije, ravnotežje med spoloma, integracija, velikost in uh, vsebina proračuna ter tudi velikost Evropske unije. Leta 2014 imamo priložnost transformirati evropsko demokracijo in ta parlament mora to priložnost izrabiti. Izrabiti jo mora z zaupanjem in močjo. Najlepša hvala. Hvala lepa. V imenu zelenih, kolega Hapner, dve minuti trideset. Najlepša hvala, predsedujoča, kolegice in kolegi. Evropa ni kar tako nek naključen skupek. Evropa je demokracija. Evropa je skupek najmočnejših demokracij na svetu. To je naš cilj. In načelo demokracije je, da moč izhaja iz ljudi. Evropa potrebuje močne institucije, močne odločitve, ampak to je odvisno tudi od povezave institucij z njenimi državljani. Močnejša kot bo ta povezava, močnejša bo demokracija. Danes želimo evropske volitve postaviti v kontekst bolj pomembnega odločanja o prihodnosti Evropske unije. Državljane in državljanki morajo prepoznati večjo povezavo med njihovo odločitvijo na volitvah in med prihodnostjo evropskih, evropske politike nasploh. Lahko si zastavim vprašanje, odkje prihaja gospod Barozo? Po volitvah ga je nekdo potegnil kot zajca iz klobuka, ampak pred volitvami nikoli ni bil v krogu imen za predsednika Evropske komisije. Državljano bi lahko rekli, jasno smo povedali, kakšna bo naša politika, vi pa ste imeli možnost, koga boste izbrali. Ne, to ni res. Državljani so šli na volitve, potem pa so se dogajale stvari, na katere državljani nimajo vpliva. To moramo spremeniti. In zato morajo biti bolj odgovorne tudi politične skupine in stranke nasploh. Evropske volitve morajo postati volitve. Ne smemo jih zlorabljati za nacionalne volitve, predvolilne kampanje. Evropske stranke oziroma politične skupine morajo imeti politične programe. Pred volitvami je treba jasno državljankam dati možnost, da vidijo, kdo bodo kandidati, naprimer za predsednika Evropske komisije, ki je najbolj vplivno mesto znotraj Evropske unije, če lahko tako rečem. Državljani morajo imeti možnost oblikovanja vizij, političnih vizij, političnih programov. Vse to bo pripomoglo k legitimnosti, prav tako bo pripomoglo k boljši razpravi o različnih stališčih v Evropski uniji. In prihodni predsednik ali pa predsednica Evropske komisije mora biti izbran, izbrana iz eh, najboljših kandidatov, vodilnih kandidatov, ki jih bodo politične skupine predlagale že vnaprej, pred volitvami. Želimo si tudi, da bi vsaj polovica komisarjev eh, izšlo iz parlamenta, iz, pred, iz predstavnikov parlamenta in na ta način bi lahko dali državljanom mm, vpliv oziroma možnost vpliva na prihodnost Evrope. Hvala. Grazie per il gruppo. Hvala lepa in sedaj za skupino ECR za minuto in 30, kolega Fox. Hvala, gospod predsedojoče. Gospodu Kasinju in drugim v odboru bi se rad zahvalil za delo pri tej rezoluciji, ki vsebuje kar nekaj dobrih predlogov. Vsi se strinjamo, da je treba postopke za naslednje evropske volitve izpopolniti. Moramo zagotoviti večjo volilno udeležbo podpiram predlageno spremembo, da prenesemo eh, datum za junija na maj 2014. In če bomo v Združenem kraljestvu imeli volitve maja, bo to bolj usklajeno z lokalnimi eh, volitvi. Na ta način bomo eh, povečali udeležbo ter zmanjšali stroške polovica komisija vsaj naj bi eh, bila iz eh, samih članov parlamenta, vendar državam članicam še vedno moramo omogočiti, da sami predlagajo ka svoje, pre, svoje um, <clears throat> kandidate. Pri tem pa je treba upoštevati predvsem zasluge politične stranke eh, ne bodo tiste, ki bodo eh, odločale, kdo bo nov predsednik Evropske komisije. In če naprimer eh, desna sredina ima večino v po volitvah leta 2014 v Eh, svetu, ali mislite, da bo potem nekega socialista sploh lahko izvolili, naprimer, kot je gospod eh, Šulc. Mislim, da je to popolnoma nemogoče in iz tega razloga moja skupina ne podpira te rezolucije. <clears throat> Hvala lepa in sedaj v imenu uh, skupine e FD kolega Agnew. Ne. <clears throat> V tej razpravi nimamo niti modrih. Eh, kartonov netike HDI v skladu s poslovnikom. Še enkrat kolega Egnjo v imenu EFD. Ena minuta. E quindi... Dobro, potem pa dajem besedo poslancu Gualteriju, ne še, bom poznaje, dobro. Potem pa dajem koli besedo kolego Sonengardu v imenu skupine GUE. Eh, Najlepše hvala, gospa predsedujoča. Eh, naša politična skupina podpira to, da v naslednjem mandatu ne bomo imeli enako neuravnotežene eh, spolno zastopane Evropske komisije in to smo omenili tudi na odboru. In to je pozitivni element rezolucije, o kateri razpravljamo danes. Če si pogledamo eh, predlog, da evropske politične stranke nominirajo kandidate za predsednika Evropske komisije. Odkot prihaja ta ideja? Ali se je to izmislilo volilno telo? ali je to bilo kjerkoli napisano na, med uh, protesta, uh, protestniki iz uh, Lizbone ali Aten. Ne, to prihaja od zgoraj. Gospod Barozo je to večkrat ima, imel, povedal. Ampak mi vemo, da prava demokracija ne prihode, prihaja od zgoraj. In če naj bi politične stranke predlagale kandidate za predsednika Evropske komisije. To možnost imajo ogromen evropski deficit, demokratični deficit, ne bo rešen na predsedniški ali osebni osnovi. Potrebujemo več demokracije. In zaradi tega v naši skupini smo postavili zahtevo, da. Uh, države članice vzpostavijo take volilne sisteme, ki bodo zastopale politične stranke v odnosu na njihovo velikost. Kakšna demokracija izključuje del populacije iz politične zastopanosti. Vedno rečemo nobene eh, obdavčitve brez zastopanosti, ameriški slogan. In dejansko naš sistem ne odraža te demokratične zahteve. Po naše je to velika sramota. Evropska unija ne potrebuje več predsednikov, ampak več demokracije. Grazie. Hvala lepa dajem besedo za tri minute kolegu Gualterju. Hvala, gospod predsedujoča. Kot sem rekel, ta krizi evra ni le gospodarska kriza, to je politična kriza, ki izhaja iz nasprotja, ki je vedno bolj jasno med tem, da še vedno prevladuje nacionalna dimenzija politika na eni strani in evropska značilnost vseh politik, ki lahko to krizo rešijo. In ta reforma, ki jo predlaga naša resolucija, ne zahteva pa nobene spremembe eh, primarne ali sekundarne zakonodaje, je velika politično-institucionalna reforma. Zaradi tega z nekim mehanizmom na uh, eh, modelni parlamentarnih demokracij, uh, z eh, mehanizmom, eh, katerim imenujejo kandidata eh, politične stranke, ki se jih upošteva seveda v osnovnih pogodbah, v temeljnih pogodbah za predsednika Evropske komisije, dejansko udejanjamo duh oziroma vsebino samih temeljnih pogodb. Kajti treba je spremljati rezultate volitve, volitev, ampak ne le to omogočamo reformo, ki eh, državljanom omogoča, da neposredno izbira vlado Evrope, vodstvo Evrope na, demokrati, na osnovi demokratične legitimnosti in to je seveda predpogoj za ustrezno delovanje in demokratičnost. Razen tega ta reforma po mojem mnenju nikakor ni v nasprotju z neodvisnostjo komisije. 17. člen govori o neodvisnosti um, komisije in govori tudi o kvalificirani večini, s katero se glasuje v svetu, ter seveda omenja izid volitev in ta člen jasno pomeni, da le, demokratična legitimnost in neodvisnost posameznega organa nista vsi med sabo v nasprotju. Zaradi tega moramo od jačati ulogo komisije in na ta način doseči Evropsko unijo, ki bo bolj legitimna, bolj močna, bližja državljanom in s tem tudi sposobnejša najti odgovore na, krizi, na krizo, v kateri smo. In na ta način lahko dosežemo in naredimo en korak še naprej na poti k evropski politiki. Gospod Sinclair, um, poslovnik, poslovniško vprašanje. Hvala, gospa predsedujoča. Ali ni zelo ironično, da če govorimo o demokraciji, ta eh, parlament uporablja pravila, ge, pravila, ki dušijo razpravo, ne moremo uporabiti niti modrih kartonov, niti postopka catch the eye. Leta 2014 se bomo vključili v, eh, v Eh, volitve. Na začetku ste rekli nobenega KHDI postopka, niste pa tega omenili, eh, da enako velja za modri karton in zato se mi zdi eh, res neuzdržno govorimo o demokraciji, po drugi strani pa ne moremo niti glasovati onorevole Sinclair, in realtà. Hvala, kolegica Sinclair. Dejansko sem povedala na začetku, da CHDI postopek ni bil predviden zaradi tega, ker, gre, z, eh, ker so se tako dogovorile politične skupine. Ponedeljek, to je točka, ki je bila vključena na dnevni red v ponedeljek. Ponavadi v praksi, v imenu politične skupine govori samo en eh, predstavnik. Eh, vaša eh, skupina nepovezanih poslancev ni želela oziroma ni prijavila nobenega svojega predstavnika in jaz se tudi lahko sama odločam, ali bom dovolila kot podpredsednica uporabo modrega kartona ali ne. Komisar Šemeta. Hvala, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke. Kot je dejal predsednik Baroso, ko je govoril o stanju Unije, potrebujemo evropski javni prostor, v katerem bomo razpravljali o evropskih zadevah. In to z evropskega vidika. Ne moremo še naprej nadaljevati z reševanjem evropskih težav s pomočjo nacionalnih rešitev, s pomočjo nacionalne razprave. Zato komisija ceni, vaše poskuse, da bi okrepili evropski proces in da bi evropske državljane in državljanke spremenili v prave evropske akterje v kontekstu volitev leta 2014 in onkraj teh volitev. Glede predloga političnih strank za predsednika eh, komisije, to bi bil pomemben korak naprej. Glede izbora komisarjev pa je seveda najpomembnejše, da kandidate izberemo na osnovi njihovega znanja, njihove zavezanosti k evropski ideji in njihove neodvisnosti. Zato imamo jasen mehanizem za izbor komisarjev. Evropske politične družine imajo v tem okviru priložnost, da vedno prosto izbirajo najboljše kandidate kakorkoli že, parlament tako ali tako zasliši vse komisarje. Imamo tudi druge elemente, ki se navezujejo na institucije, na politične skupine in na države članice. Vsi imamo možnost, da podpiramo evropski projekt za naše državljane in državljanke. Pomembno je, da sprejmemo prave in včasih pogumne odločitve v sklopu priprav za volitve leta 2014. Komisija bo v ta namen pripravila predloge za krepitev demokratične legitimnosti naše Evropske unije. Hvala. Grazie, komisar. Hvala lepa, gospod komisar. Sprejeli smo predlog rezolucije, s tem zaključujem razpravo in glasovali bomo danes ob 12. uri. Sedaj pa v skladu z dnevnim redom začenjamo z predstavitvijo letnega poročila. Dicevo, che, eh, è prevista la present... Rekla, na vrsti je predstavitev letnega poročila računskega sodišča za leto 2011. Ampak zaenkrat pričakujemo še predsednika računskega sodišča in zato predlagam, da počakamo še kako minuto.